Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Govorila bom portugalsko. Začeli bomo z sejo. Prosim, sedite se na svoja mesta. Najprej prva točka sprejetje dnevnega reda. Prišlo je do spremembe dnevnega reda. Ta se nanaša na točko 15. Gre za poročilo obisku delegacije odbora Empl v Atenah v Grčiji to točko bi predstavili na zasedanje 17. decembra. Če nihče temu ne ugovarja, je ta sprememba sprejeta. Sedaj pa druga točka na dnevnem redu, sporočila predsednice. Zato bom prebrala v angliščini. Najprej točka A. Sprejeta besedila v zvezi z ESF. Ta so bila sprejeta, to je bilo sporočeno na zadnjem, od, na zadnji seji odbora EMPL. Ta besedila so bila sprejeta na novembrskem plenarnem zasedanju brez jezikovnih popravkov. Um, v skladu z 216. členom poslovnika bomo to obravnavali decembra. Če ne bo ugovor do konca seje, bodo popravki odobreni in jih bomo obravnavali na plenarnem zasedanju. točka B tolmačenje, nobenih sprememb tolmaškega režima ni bilo od zadnjega zasedanja odbora EMPL. Točka 3 web streaming in elektronski doseji. Kot vedno vam je dosena voljo tudi preko sistema e-odbor in uh, sejo odbora prenašamo po spletu. Sedaj pa tretja točka na dnevnem redu, spet prehajam na portugalščino. Gre za razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. Uh, ocena za leto 2012. Poročevalec je Adam Kosa, ki mu kar dajem besedo.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 Bilo je nekaj razhajanj, vendar smo dosegli popoln dogovor, tako da smo dosegli tudi kompromis. Predložena sta bila dva kompromisna ali usklajena predloga sprememb, kajti vsega nismo mogli vključiti v en sam kompromisni predlog. Zato imamo kompromisna predloga A in B. Najprej predlog A. Prosim, oprostite, eh, moram najti ta dokument med papirji. Gospe Zipel in Menjo sta dodali, sta dali predloga za spremembo. In tako smo zdaj prišli do skladnega besedila, ki smo ga uskladili. Potem pri postopku B smo imeli enak postopek. Omeniti moram dva problema in vas na njo opozoriti. Nekaterih mo predlogov sprememb moja politična skupina ne podpira. vendar pa obstajajo tudi postopki, s katerimi se ne morem strinjati. Zakaj gre pri tem? Gre za postopek, ki ga je začela predsednica našega odbora. Imamo temeljno osnovno besedilo, tega sem predložil pred dvema mesecema in prejšnji teden me je predsednica obvestila, da je eden od odstavkov črtan oziroma da želi črtati ta odstavek. Vendar pa, kaj ti ta odstavek ni v pristojnosti odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Seveda ne dvomim v to, kar pravi predsednica, vendar pa želimo pozoriti, zakaj v tej fazi postopka je podala ta predlog mislim, da bomo imeli dober kompromis in pripričan sem, da ko bomo glasovali o besedilu, da se bomo do takrat lahko uskladili in da bomo imeli dobro usmeritev za pristojni odbor, to je odbor Libe. Rad bi še opozoril, da to besedilo obravnava stanje glede temeljnih pravic v Evropski uniji leta 2012. Vendar pa so državljani morda ugotovili, da je prišlo do sprememb na teh, na teh področjih. In pravice, ki so povezane s socialnimi področji, je prav tako treba obravnavati. In upoštevati moramo temeljna besedila unije in parlamenta. In mislim, da smo ta merila izpolnili. Hvala. Obrigada, senhor Cossa. Uh... Eh, Hvala lepa, gospod Cossa. Gospa Sibel se je javila k besedi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann es auch. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kratka bom. Že na zadnji seji od odbora smo povedali, da to poročilo ni problematično, kompromise lahko podpremo, dosegli smo dober rezultat in eh, dobro je, da se ukvarjamo z vprašanjem temeljnih pravic, da se ukvarjamo tudi s temeljnimi pravicami delojemalcev in delojemalk. Uspelo nam je pripraviti dobro poročilo. Dobro, tu in tam se morda naša mnenja nekoliko razhajajo, ampak z kompromisi nam je uspelo skupaj eh, doseči dobro poročilo. Naj povem, da ne bom prisotna ob eh, glasovanju danes, ehm, kajti v drugem odboru bojo glasovali o mojem drugem poročilu. Gospa Uvir, dobi besedo tänan proua juhataja kõigepealt tahaks tänada raportööri härra kosat tehtud töö eest ega see kerge ei ole hvala lepa zahvaljujem se gospodu koši za dobro poročilo zelo je bil odprt za pogajanja o poročilu in zato sem mu hvaležna kar se tiče mnenja našega odbora. Izvorno besedilo je imelo premalo prispevkov z naše strani. sporočilo Libe je bilo razvidno v tem besedilu, moji prispevki pa ne v tolikšni meri. Alde podpira večino predlogov sprememb in kompromisne predloge, še vedno pa obstaja nekaj uh, spornih zadev, ne podpiramo predloga spremembe 17. Eh, trojka bi naj bila odgovorna za težave nekaterih držav. Um, pri predlogu spremembe 11 se bomo zdržali glasovanja uh, in enako velja za amantma 12, se nam zdi preveč um, ohlapen in nedovolj natančen. Pri predlogu spremembe 20 bomo zahtevali glasovanje po delih. Sicer pa ni nič večjih spornih eh, zadev v zvezi s tem poročilom. Zahvaljujem se gospodu Koši za odlično opravljeno delo. Skupina Alde bo to mnenje podprla. Obrigada, senjora Ovir. Ker eh, preguntare goro. Hvala, gospa Ovir. Sedaj pa dajem besedo predstavniku komisije. Oziroma sprašujem ga, če želi podati kakšen pripomog k temu poročilu. Eh, eh, mm, ne, potem dajmo besedo spet poročevalcu, če želi še kaj dodati. Hvala za vse pripombe. Tudi jaz mislim, da je bil cilj isti. vendar smo k njem pristopali na različne načine. Delo sem opravil v duhu Evropske listine o človekovih pravicah, vendar pa sem upošteval tudi postopek v odboru Libe. V zvezi s predlogom spremembe 17 naj povem, da ga moja skupina ne podpira in prav tako ne bomo podprli predloga 22. Kar pa se tiče ostalih predlogov sprememb in tudi predloga ORFO, menimo, da so v redu in da bomo imeli dobro besedilo. Za konec naj povem v zvezi s postopkom gospe predsednice, da sem poskušal že takoj na začetku sprejeti odločitev kajti če imamo mnenje v zvezi z različnimi predlogi sprememb, nam to olajša delo. Hvala. Um, obrigado. Senhor, uh, uh, Hvala lepa, gospod Koša. v odboru EMPL bomo o poročilu glasovali danes v odboru LIBE. Je glasovanje predvideno za 16. ali 17. december. Na plenarnem zasedanju bomo verjetno glasovali januarja. Ok. Um, tenho a informação que a relatora do próximo uh, relatório. Uh, de... Ravnokar mi je bilo sporočeno nekaj glede točke štiri pogajanja s svetom o organizaciji vzočne raziskave delovne sile v skupnosti, namreč eh, to, da poročevalke trenutno še ni tukaj. oziroma, oprostite, poročevalka je ravno kar prispela. No, ehm, <laughs> Peço desculpa, uh, parece que de facto a relatora não está presente na sala. Ja, oprostite, poročevalke vendar, vendarle ni, se popravlja predsedujoča. Eden izmed kolegov me je zavedel. No, za tri minute bomo prekinili sejo in počakali, da pride poročevalka. Chers collègues, il est 9h33. Nous avons donc 3 minutes. Spoštovani kolegi, um, se opravičujem, imamo nekaj minut uh, zamude, ampak uh, prosim vas, da se posedete in da začnemo z glasovanji. Uh, torej najprej bomo glasovali o poročilu na lasno pobudo. za socialno eh, varstvo za vse, vključno z neodvisnimi eh, delavci. Torej, to je poročilo, eh, kjer je bila poročevalka gospa Blinkevič Šute. In pridobili smo tudi osnutek mnenja odbora FAM. Torej, podnaslov ena gospod Binjev. On, on the LD, uh... Na seznamu skupine ALDE so zapisani nekateri kompromisi, ki jih ne podpiramo. Uh, imena so zapisana ob njih. Zato toliko, da boste vedeli. Ja, še vedno smo se pogajali pozno v noč, zato je sedaj pri kompromisih ponekod zapisano naše ime, čeprav uh, ga ne bi smelo tam biti. Uh, bolje je, da vi to veste. Ali nam želite povedati, katerih kompromisov ne podpirate ali naj vas vzdih j, s, v in AA. Torej, D, H, J, S, V, X in AA. Se pravi, tako bom vedela, da če bo kdo podprl ta kompromis, potem je prišlo do napake. Uh, torej, amandma um, 35, e, pododstavek 1 za, proti, kdo se vzdrži. Uh, Bomo preverili še elektronsko. Torej, eh, konec glasovanja. 13 eh, za, 4, 14 eh, proti, 4 so se vzdržali, torej zavrneno. Prvi odstavek I. Eh, torej, eh, štiri skupine so bili za, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to imamo kompromis eh, J, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Šest, odstavek šest, kdo je za. Torej, poročevalka je za, razen če ste se premislili, kaj je to? Dobro, poročevalka se je premislila ampak eh, to. Torej, poročevalka je proti. Dobro, kdo je za, kdo je proti, e, zavrnjeno. E, odstavek 7, eh, odbor FAM, e, za, proti, sprejeto. E, odstavek 2, amandva 42, to pade, to odstavek 3, eh, kompromis eh, K, torej to so predstavile štiri skupine, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto, na to odstavek 3, mm, kompromis eh, AB, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto, na to odstavek 4, kompromis L, so predstavile štiri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to odstavek štiri, eh, torej ena eh, odbor eh, FAM, torej pročevalka je zopet proti, se je zopet premislila, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži zavrnjeno. Dobro ženske ne spreminjajo mnenja. Dobro, na to odstavek 3 FAM eh, za proti sprejeto, odstavek 5 kompromis M, ki so ga predstavili štiri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži sprejeto, na to odstavek 5 eh, kompromis N, zopet štiri skupine za, proti, kdo se zdrži sprejeto. Odstavek 12 FAM za, proti, kdo se zdrži sprejeto. Uh, Odstavek 13, isti odbor, poročevalka je za, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo elektronsko preverili, ampak mislim, da bo zavrnjeno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, 16 proti, zavrnjeno. E, odstavek 14, tisti odbor, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. 17, odbor FAM, sprejeto. 11, e, odbor FAM, za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to odstavek 18, odbor e, FAM, poročevalka je proti, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Na to odstavek 6, kompromis O, za, proti, sprejeto. Odstavek 7 eh, kompromis P za proti, kdo se zdrži sprejeto. Na to odstavek 7, eh, eh, fam odstavek 8 za proti, kdo se zdrži sprejeto. Kompromis Q, štiri skupine za proti, kdo se zdrži sprejeto. Na to odstavek 8 kompromis R, kdo je za proti, se zdrži sprejeto. Odstavek 9 eh, kompromis S, štiri skupine so predstavile, to je sprejeto. Odstavek 9 eh, eh, amandma 84 z um, oralnim uh, amandmajem, torej amandma 84 za proti, da so drži sprejeto. Odstavek 10. Uh, Tu imamo eh, kompromis te, ki so ga predstavili štiri skupine in sicer um, 85, 86 in 87. Eh, to, bomo sedaj, to, je, to, to je zavrneno, na to um, kompromis eh, T sprejeto. Odstavek 10 kompromisu U, ki ga predstavlja štiri skupine, sprejeto. Uh, odstavek um, enajst eh, tu eh, sta dva amandmaja triindevetdeset in štiriindevetdeset carje seje in čaba so gor kdo je za kdo je proti kdo se vzdrži bomo preverili elektronsko začenjamo z glasovanjem konec glasovanja petnajst za eh, šestnajst proti zavrnjeno Na to odstavek 11 eh, amandma 95 eh, pade in na to nadaljuje z amandmajem 96, eh, ki sta vrzavi dve, dve kolegici zelenih in Alde je prosil za ločno glasovanje. Se pravi prvi del in the form of an EU social protection floor. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko torej glede amandmaja 96 elektronsko preverjamo. Začenjamo z glasovanjem, konec glasovanja. 19 za, 12 eh, proti, to eh, sprejmemo. Na to drugi del, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili. Elektronsko preverjanje drugega dela, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 16 proti, ta drugi del ni sprejet. E, drug, 12. odstavek, tu imamo amadmaje 97, 98, 99, Sarje Sej, Tomas Mann in Čaba Sogor. To so predstavljali tri skupine, kdo je za to, da se črtajo, za, proti, zavrnjeno. E, kompromis V, ki so predstavljali tri skupine, to je sprejeto. Odstavek 13, amandma 102, torej Malika ben, Benabarbatu, Marie Kornisen. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Torej, amandma 102. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 16 eh, proti, se pravi, to ni sprejeto. Sedaj uh, amandma 103, uh, eh, Sarje Saj, kdo je za? Kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 16 za, 11 eh, proti, 5 eh, vzdržanih, to je sprejeto. Zahvaljujoč eh, vsem vzdržanim. Na to uh, amandma 104 odstavek 13, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Torej, amadma 104. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 13 proti. To je sprejeto. Na to amadma 105, isti avtori, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Amadma 105. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 16 eh, proti, to je zavrnjeno. Na to odstavek 13 kompromisa AC, ki so ga predstavili štiri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Eh, odstavek 14 eh, kompromis dvojni ve, kdo je za, kdo je proti sprejeto. 15, 15 odstavek. Torej, amadman 110 eh, in pa kompromis eh, X, ki so ga predstavile tri skupine. Liberalci so uh, se oddelili od tega, torej to je zavrnjeno. Na to odstavek 16, amadman 115, Arije Sajeh. Uh, kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Kompromis eh, Y. Štiri skupine so predstavile, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to uh, eh, odstavek 16. Uh, eh, Odstavek 10 FAM, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Odstavek 17, kompromis z štiri skupine so to predstavili, to je sprejeto. Na to odstavek 17, eh, amandma 128 in 129 padeta, na to odstavek 18 kompromisa AA, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Odstavek 18, eh, amandma 133, Marija Kornelisen, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je zavrneno, ampak bomo še elektronsko preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 15 za, 14 eh, proti, 3 je vzdržani sprejeto. Eh, torej, še vedno smo pri ostavku 18, amandma 136, eh, torej Benarapa tu in Kornelisen, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto, odstavek 19. Torej, tu vsi amadmaji padejo, na to nadaljujemo z odstavkom 20. Tudi tu uh, amadmaji padejo, na to imamo vodno izjavo A, kompromise A, ki so ga predstavile štiri skupine, kdo je za, kdo se vzdrži, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to uh, imamo še uvodno izjavo A, amandma 4 uh, eh, Fila Benjona, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Torej, amandma 4. Začenjamo z glasovanjem, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 12 proti, en vzdržani, torej to je sprejeto. Uvodna izjava B, kompromis eh, B, ki so ga predstavile štiri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Eh, uvodna izjava C, kompromis C, ki so ga predstavile štiri skupine, kdo je za, kdo, vzdrži, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to uvodna izjava D, kompromis eh, D, ki so ga predstavile tri skupine, kdo je za, proti, se vzdrži sprejeto. Uvodna izjava E, kompromis E, kdo je za, kdo, se, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto na to eh, uvodna izjava E odstavek A eh, odbor FAM, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži sprejeto. B, torej tudi sprejeto, odstavek eh, C odbora FAM, tu ne, torej bomo elektronsko preverili um, B odbor FAM, B. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja 17.17. 17 nihče se ni vzdržal. Torej, to je zavrnjeno. Na to odstavek C eh, istega odbora, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili. Bomo preverili odstavek uvodna izjava C. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 21 za, 13 proti, nihče se ni vzdržal, to je sprejeto. Uh, na to odstavek D, odbor FAM, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Sprejeto. E, odstavek E, odbora FAM, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Torej, odstavek E, izvolite. Konec glasovanja. 17.14.3, to je sprejeto. Uvodna izjava F, kompromis F, ki so ga predstavile štiri skupine. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to uvodna izjava eh, F, amandma 25, eh, gospod Pupakis, sprejeto. Prav tako amandma 26, isti pročevalec, sprejeto. Uh, uvodna izjava mm, G, to je amandma 27, um, amandma za črtanje Sari SAE, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži, zavrnjeno. Tako lahko glasujemo o kompromisu G, ki so ga predstavile štiri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži, sprejeto. Eh, na to amandma 30 eh, gospe Jazlovecke, to je zavrnjeno, na to odstavek eh, F, odbor FAM, sprejeto. Kompromis H, ki so ga predstavili tri skupine, kdo je za, kdo je proti, kdo se zdrži, sprejeto. S tem smo sedaj končali in glasujemo o celotnem poročilu elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 29 za, 4 proti, 1 vzdržani, torej eh, čestitamo poročevalki. In eh, sedaj nadaljujemo s točko 6 in uh, glasujemo o. Um, poročilu eh, na lastno pobudo eh, o finančni udeležbi zaposlenih pri dobičku podjetij. Eh, to je pripravil gospod Phil Benjon in odbor za gospodarske in monetarne zadeve je tu tudi sodeloval. Če prav razumem, amandma 90, eh, eh, gospe Štajnvrok, je bil eh, umaknjen in na seznamu, na glasovalnem seznamu skupina EKR ne podpira amandmajev, kompromisnih amandmajev DR in V. In glede enajstega amandmaja odbora za gospodarske in monetarne zadeve bomo imeli uh, ustni amandma, ki so ga predstavili liberalci. Torej predlagam, da um, liberalci predstavijo svoj uh, ustni amandma. Gospod poročevalec. Ja, predlagam, da uh, prevzamete besedo, ko bomo prišli do te točke. Dobro. Eh, odstavek eh, ena, amandma štirideset eh, Sarje Saje, poročevalka je proti, kdo je za, kdo je proti, zavrnjeno. Odstavek štiri, odbor Ekon, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Torej, preden nadaljujemo z glasovanjem, bi želela um, spomniti na to, da po členu um, 50 odstavkov 3, 9, 10, 12 in 30 ne bodo predmet glasovanja, zato ker gre tu za ekskluzivne pristojnosti eh, odbora Ekon. Se pravi, nadaljujemo sedaj z amadmajem 41, ki je predstavlja Sari Esaj, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Eh, sprejeto na to odstavek 6 eh, odbora Ekon, kdo je za, proti, kdo se vzdrži mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. Torej, odstavek 6 odbor Ekon. Konec glasovanja. 12 za, 21 proti, to je dejansko zavrnjeno. Odstavek 3, 42 eh, je amandma serije SAJ, kdo je za, kdo je proti, Kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Amandma 42. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 16 proti sprejeto. Na to odstavek 4. Ne, pardon, odstavek D. E, to je kompromisni amandma, ki so ga predstavili pet skupaj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 Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Petnajst za, sedemnajst proti zavrnjeno. Na to odstavek sedem, eh, petinštirideset amandma, kdo je za? Zdi se mi, da mi manjka ena stran v mojem dokumentu. Oui, oui, il me manque toute une page. Ja, cela ena stran mi manjka. Kako naj delam? Dobro. Dobro, se pravi 8 ekon, kdo je za, kdo je proti se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Torej, ekon 8. Torej, še enkrat glasujemo o amadmaju 8 od odbora ekon. 20 za, 15 proti sprejeto. Odstavek 5, torej amandma 45 carije saje, kdo je za, proti, kdo se zdrži, sprejeto. na to eh, od, eh, naslednji eh, amandmaj Len Regner bomo glasovali v dveh delih. Prvi del, kdo je za to, da se doda beseda national, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Na to drugi del. Ja, peti odstavek, drugi odstavek odbora Ekon, Se pravi, prvi del dajem na glasovanje, eh, da se doda besedilo issued as a type of deferred compensation, to je sprejeto, eh, drugi del zavrnjeno. Na to 15. Eh, odstavek ekona, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Torej, 15. odstavek odbora ekon. Konec glasovanja. 17 za, 15 proti to je sprejeto. Tri vzdržani. Eh, šesti odstave, kompromis J, ki, so, ki ga je predstavljalo pet eh, skupin, kdo je za, proti, se vzdrži sprejeto. Na to eh, kompromis K, sedmi odstavek, pet skupin, za, proti, sprejeto. Na to 53. amandma se arje saj, kdo je za, proti, vse vzdrži, zavrnjeno odstavek 8, dva amandmaja za črtanje, 54 in 55, torej Sari Esaje 54 in 55, Juta Steinruck, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. Odstavek 8 v uvodnem delu, kompromis L, to so predstavili štiri skupine, za, proti, kdo se vzdrži. Sprejeto na to osmi odstavek, kompromis M, tega so, je predstavilo pet skupin, kdo je za, proti, kdo se zdrži, sprejeto. Odstavek 8, amantma 11 odbora Ekon, tu bi eh, poročevalec predstavil eh, ustni amantma, torej in pa eh, zahtevek za glasovanje po delih. Torej, čeprav razumem, se uh, vaš ustni amadma nanaša na prvi del. Izvolite. Ja, o drugem delu naj ne bi glasovali, če sem prav razumel. Torej, eh, prvi del eh, bo besedilo naslednje. Believes that um, there is an impact assessment. Se pravi, tu bi se dodali to assess, uh, policies of how intercourse. Uh, this brings the. Today, torej, a level playing field and to avoid hampering the internalization of enterprises. In to uh, bo usklajeno s kompromisi, ki smo jih uh, že uh, prej predstavili, kajti vedno govorimo o tem impact assessmentu. Je kdo proti temu? Um, ustnemu amadmaju, se, prav, se pravi, bomo glasovali o tem kompromisu odbora Ekon 11. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to pa imamo tudi konstruktivne neuzdržanja. Dobro, nadaljujemo. Odstavek 8, um, odstavek 14 eh, Ekona uh, za proti, kdo se vzdrži, bomo elektronsko preverili. Odstavek 14 odbora Ekon. Začenjamo z glasovanjem, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 16 proti. Uh, nobenega vzdržanega, to je sprejeto. Uh, Na to odstavek 9, eh, dva amandmaja za črtanje, in sicer 62 Sarije Saje in pa 63 Evelin Regner. Poročevalec je proti. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži zavrnjeno. Odstavek 10, eh, zopet dva amandmaja istih avtorjev za črtanje in tudi tu je poročevalec eh, proti. Torej, tako lahko nadaljujemo s kompromisom N. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Kompromis eh, N, torej, eh, ki ga predstavljajo štiri skupine za, proti, bomo preverili elektronsko. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. 22 za, pro, 13 eh, proti, nihče se ni vzdržal, to je zavrnjeno. Na to odstavek, se upravičujem, se upravičujem, um, sprejeto. Na to odstavek 10, eh, odstavek 7 ekon, kdo je za, proti, zavrnjeno. Uh, na to odstavek 11 o uvodnem delu kompromisa o, kdo je za, proti, vzdrži sprejeto odstavek 11, kompromis P, ki ga je predstavilo pet skupin, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to o točki eh, B kompromis Q, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. o točki C, eh, amandma 75, car je saj, poročevalec je proti, kdo je za, proti, kdo se zdrži, zavrneno. O točki D, eh, amandma 76, eh, iste poročevalke, kdo je za, proti, zavrneno. Na to 77, Evelyn Regner, to je sprejeto. Odstavek 11. točki E kompromis eh, R, tu je EKR eh, e se omakne, se pravi štiri skupine to podpirajo, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Eh, točka F kompromis S5 skupin, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. Kompromis T, to podpira pet skupin, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Točka G, amandma 86, e, poročevalka je proti, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, bomo preverili elektronsko. Torej, amandma 86. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 17 e, za, 16 proti, 2 e, sta se vzdržala, torej. Amendma 86 je sprejet. Amendma 87, eh, Martina Kastlerja, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprejeto. Amendma 88, Evelin Regner, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo elektronsko preverili. Amendma 88. Začete glasovanja, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 14 proti, en se je vzdržal, to je sprejeto. 89, tista avtorica, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdrži sprejeto. Na to alineja ena, kompromisni amandma. se opravičujem na svojem seznamu ne najdem nič kajti ni narejen tako kot sem navajena. Dobro, se pravi odstavek 12, kompromis U, ki ga je predstavilo pet skupin, kdo je za, kdo je proti, to se vzdrži sprejeto. Na to odstavek 12, odstavek 1 odbora Ekon, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Odstavek 16 za, proti sprejeto, odstavek 17 sprejeto, odstavek 13 kompromis V, ki, ga, ki so ga predstavili v eh, štiri skupine brez EKR, kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to 12 poroče, zamadma poročevalca eh, sprejeto, eh, odstavek 2 poročevalca tudi sprejeto. Eh, na to voda izjava 14, amandma Trivelin Regner, kdo je za poroti, se vzdrži sprejeto. Uvodna izjava A, uvodni del, amandma 4, Evelin Regner za proti, kdo se vzdrži. Zavrnjeno eh, uvodna izjava A, kompromisni amandma, eh, ki so ga predstavljali tri skupine, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. To od eh, uvodna izjava A ali ne A2, kompromis B za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to imamo še vedno pod uvodno izjavo A, amandma 11 eh, Evelin Regner. Glede tega je liberalna skupina prav tako uh, uvedla oziroma prosila za ustni amandma. Kako je do tega prišlo, ne vem, ampak očitno eh, poročevalec eh, rad predstavlja ustne amandmaje za paragrafe 11. Tega mi ni treba razlagati, saj to je v besedilu. Dobro, se pravi, vsi poznamo ta ustni amandma, na ta način eh, lahko o, eh, o tem glas, glasujemo, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži eh, sprijeto. Na to uvodna izjava B, eh, amandma 12, ali je saj za, proti, kdo se vzdrži, zavrneno. Eh, Dovodna izjava B, amantma 13, za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Dovodna izjava C, kompromis 5, si ga je predstavilo 5 skupin, vključno z EKR-jem, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Uh, uvodna izjava D, kompromis E, ki ga je predstavilo pet skupin, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto in potem nadaljujemo z amandmajem 22 Fila Benjona za, proti, kdo se vzdrži sprejeto, amandma 23 Fila Benjona tudi sprejeto. Vodna izjava E, kompromis F, ki ga je predstavljal pet skupin, za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Uvodna izjava F, kompromis G, torej to je predstavljal pet skupin, tudi sprejeto. Na to Uvodna izjava G kompromis H, tudi pet skupin, eh, tudi to je sprejeto in to uvodna izjava H, amandma 32, eh, Anteja McIntyre za, proti, kdo se vzdrži sprejeto, uvodna izjava I kompromis I, ki ga je predstavilo pet skupin, za, proti, kdo se vzdrži sprejeto. Na to nadaljujemo z uvodno izjavo i amadma 35 poročevalca za proti, kdo se vzdrži sprejeto. Uvodna izjava je um, amadma 36 Evelin Regner za proti, kdo se vzdrži sprejeto. Vodna izjava k amadma 37 Sarje Saje, kdo je za proti, kdo se vzdrži zavrnjeno. Um, Na to imamo amendma uh, eh, 38 Antea McIntyre za proti, kdo se vzdrži. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo še elektronsko preverili. Torej, amendma 38, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 17 za, 15 proti, 3 vzdržani, to je sprejeto. Na to uvodna izjava, replika, amandma 39 eh, Džena Lamberta, to je ustni amandma uh, Alde. Uh, ni ugovorov k tem amandmaju, zato lahko o tem glasujemo za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Dobro, končali smo z predlogi spremem, pa sedaj glasujemo elektronsko o celotnem poročilu. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Dobro, sedaj nadaljujemo s sedmo točko razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. In sicer gre za mnenje, ki ga je pripravil odbor Libe in pri nas je poročevalec Adam Koša. Torej pa odstavek 1, uh, eh, amandma 1, Jean Lomberg, kdo je za, kdo je proti. Um, odstavek 5, isti avtor, kdo je za, proti. Um, Eh, sprejeto, šest za proti, eh, sprejeto, sedem eh, ista avtorica, tudi sprejeto, osem iste avtorice, kdo je za proti, se vzdrži sprejeto. Eh, odstavek ena kompromis eh, A, torej to so predstavili štiri skupine, kdo je za, proti se vzdrži sprejeto. Eh, odstavek 2 kompromis B, tudi štiri skupine za, proti se vzdrži sprejeto. Na to odstavek 2 amandma 11, poročevalca, kdo je za, proti se vzdrži, bomo preverili elektronsko, torej amandma 11 poročevalca. Konec glasovanja štirinajst eh, za trinajst proti osem vzdržanih to je sprejeto dvanajst istega avtorja kdo je za proti kdo se vzdrži sprejeto odstavek eh, tri amandma trinajst jean lambert eh, z ustnim amandmajem ni ugovorov ustnemu amandmaju potem eh, glasujemo s tako spremen, o tako spremenjenem amandmaju za proti kdo se drži sprejeto odstavek štiri amandma štirinajst birgit sipel tudi z ustno spremembo glasujemo o spremenjenem amandmaju to je sprejeto Na to odsta avec 4 amendma 15 Jean Lambert. Eh, eh, poročevalec je eh, predstavil ustni amendma. Glasujemo o tem, kdo je za, proti, sprejeto. Na to 16. amendma Virgit Sipel, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Bomo preverili elektronsko torej predlog spremembe 16. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. 20 za, 14 proti. To je sprejeto. Amandma 17 ste avtorice za, proti, kdo se zdrži. Bomo preverili. Torej, amandma 17. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sedemnajst za šestnajst proti sprejeto. E, še vedno odstavek štiri, amandma e, osemnajst Jean Lambert e, z ustno, ustnim amandmajem poročevalca za. Torej, to je uh, isti uh, ustni amadma kot pri amadmaju 13. Kdo je za, kdo je proti, se vzdrži sprejeto amadma 19, Jean Lambert. Eh, prav tako z ustnim, ustno s predlogom spremembe poročevalca za proti, to se vzdrži sprejeto, na to ima um, 22 Birgit Sipel z prošno za uh, glasovanje po delih liberalne skupine, tako bomo najprej glasovali o prvem delu za proti, to se vzdrži sprejeto, drugi del. Um, torej without eh, in tako dalje za proti, kdo se vzdrži sprejeto. Še vedno odstavek 4, eh, amandma 21, Jean Lomberg, kdo je za proti, se vzdrži sprejeto. Eh, odstavek 4, amandma 22, Birgit Sipel z usnim amandmajem, torej o tem bomo glasovali sedaj. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži, bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 18 za, 17 proti, to je sprejeto. Ali lahko eh, glasujemo od amandmaja 23 do 31 v kosu? Ja ali ne? Dobro, se pravi, uh, amandma 23 do 31, to so vsi amandmaji Birgit Sipel, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto, sedaj glasujemo uh, o celotnem eh, mnenju. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 eh, za, en proti, uh, nihče se ni vzdržal, čestitke poročevalcu. Torej, me veseli, da smo tako uh, dobro glasovali, kaj ti pri razpravah ni tako izgledala. In zdaj še zadnje glasovanje, točka 8, gre za poročilo o mnenju, ki ga je predstavil Patrik Lejarik za odbor za industrijo. Gre pa za akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi. Odstavek 1, kompromis B ki ga je predstavilo pet skupin za, proti, vzdržani, sprejet. V predlog spremembe 36, Darden, sprejet, 27, Darden, sprejet, 28, Sari S.A.J.A. za, proti, vzdržani, sprejet. Amadma 29, Frederik Dardena, eh, glasovanje po delih, skupina Alde, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, preverjamo, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 14 proti nič vzdržanih, sprejeto. Odstavek 1, amantma 30, Frederika Dardena za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 2, kompromis C, štiri skupine so ga vložile za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 2, predlog 36, Dardena, sprejet. Predlog spremembe 38, carisa ja, proti, za, proti vzdržani. Preverjamo torej 38. amantma. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 17 proti, 2 vzdržana. Zavrnjeno. Odstavek 2, amantma 39, Frederika Dardena. predlog za ustni predlog spremembe. Temu nihče ne nasprotuje, zato glasujemo o spremenjenem 39. amantmaju sprejet. Odstavek 3, kompromis D, štirih skupin za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 3, um, amantma 45, Frederika Dardena, za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj, če hočete predsedovati na mesto mene, bomo, boste pač vi vodili. Zdaj ne gledajte na okrog, ampak glasujte. Amandma 45. V teklu. Konec glasovanja, 27 za, 8 proti, nič vzdržanih. 47, Evelin Regner, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46, Juta Steinruk za, proti, vzdržani, preverjamo. Le vote tu ver. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 18 za, 17 proti, nič vzdržanih, sprejeto. 48 Tomasa Handla za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 nedopusten. Amandma 50 Marije Kornelisen za, proti, vzdržani, sprejet. 51 Frederika Dardena predlog za ločeno glasovanje, ki so ga podali liberalci, kdo je za prvi del proti sprejet, drugi del za proti vzdržani. Preverjamo, mislim pa, da bo zavrjeno, zavrnjeno. Preverjamo drugi del amandmaja 51. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 17 proti, nič vzdržanih. Sprijeto. 52 nedopusten. Amandma 53 Tomasa Handla, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo. Preverjamo 53. amandma, glasujemo. Ste vsi glasovali, glasujemo, zdaj pa je konec glasovanja. 21 za, 14 proti, nič vzdržanih, sprejeto. Amandma 54, Cari Esaja, predlog za ustni amandma, ni nasprotovanja temu, gospod Ori, imate besedo. Več kot trije nasprotujete, kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? Vsaj trije morate biti. Kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? ampak vi niste trije. Torej, ustni predlog spremembe ni sprejet. Zato bomo glasovali. Prosim, kaj je zdaj? Zdi se, da če ustni predlog spremembe ne bo sprejet, potem predlog spremembe ni dopusten. Mislim, da tako pravi, pravijo tisti, ki mu nasprotujejo. nous allons travailler en direct ensemble et nous skupaj bomo to uredili ustanovili bomo odbor za preučitev dopustnosti amandmaja ki ga bom zdaj prebrala v tistem delu ki kjer je problem meni da predlog ma o katerem delu govorimo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 ki imajo finančne težave, lahko uporabijo evropska sredstva, ki so odvisna od komisije, če sistem izmenjave kvot še vedno velja. In pri tem se strinjam z mnenjem socialistov. Ali je ta ustni predlog spremembe sprejet ali pa ga razglasimo za nedopustnega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 ustni predlog spremembe, ki pravi, ki se začne considers the commission's proposal. Mi tega ustnega predloga ne podpiramo, zato predlagamo, da glasujemo o tem brez ustnega predloga spremembe. Tukaj govorimo o amandmaju 54 Sari Saja. ugotavljam, da drugi del ni dopusten. Zato glasujemo o prvem delu Sarisaja, ki se nanaša do, do, o prvem delu predloga sprememba. Drugi del predloga spremembe je nedopusten. Isto velja za predloga sprememb 55 in 56 v četrtem odstavku imamo kompromis E štirih skupin za proti vzdržano sprejet. Odstavek 4, od predlog spremembe 64, Frederika Dardena sprejet, predlog spremembe 65, Frederika Dardena, socialisti so uložili ustni predlog spremembe ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe skupina LS je proti temu amandmaju, proti temu ustnemu amandmaju. Zato glasujemo. Samo pa da se to zgodi.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 ki pogojuje njegovo dopustnost ali kdo temu nasprotuje. Torej glasujemo o spremenjenem 73. amandmaju za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 74. Tomas Hendel za, proti, vzdržan, zavrnjen odstavek 5, amantma 75 z ustnim amantmajem, ki je pogoj za dopustnost. Ne vidim nasprotovanja, glasujemo o spremenjenem 75. amantmaju, ki je sprejet. Amantma 76 Frederika Dardena. Ustni predlog spremembe so podali zeleni, ni nasprotovanja temu ustnemu amantmaju. Glasujemo torej o spremenjenem 76. amantmaju za proti vzdržani preverjamo 76. amandma, kakor je bil, sprejet, kakor je bil spremenjen. Torej glasujemo, kdo je za oziroma glasujemo, konec glasovanja, 18 za, 17 proti, nič vzdržanih. Odstavek 5, 77. amandma prav tako z ustnim predlogom spremembe ni nasprotovan. Glasujemo o spremenjenem 77. amandmaju za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo 77. spremenjeni predlog spremembe. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 16 proti, 2 vzdržana, zavrnjeno sklicevanja amandma ena Frederika Dardena za proti vzdržani sprejet. Potem amandma dve uvodne izjave A Esari Esaja, kompromisni predlog štirih skupin sprejet. Amandma sedem uvodne izjave A Frederika Dardena sprejet. Uvodna izjava A, amandma 8 v dveh delih prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. 18 za, 15 proti, nič vzdržanih, sprejet. Uvodna izjava A, deseti amantma Tomasa Hendla za, proti, vzdržani, sprejet ni jasno, preverjamo. Preverjamo deseti amandma, glasujemo. Konec glasovanja. 29 za, nihče proti, 4 vzdržani. Amandma 11 brez ustnega amandmaja. To je amandma Marija Linsen, sprejet. Amandma 12 Frederika Dardena za proti vzdržani sprejet. Amandma 13 za proti vzdržani sprejet. Amandma 14, Thomas Hen, 15 Tomas Hendel sprejet. Amandma 17 Frederika Dardena za proti vzdržani. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Amandma 18 Frederika Dardena. Za, proti, vzdržani. Sprejet. 19. Frederika Dardena za, proti, vzdržani. Preverjamo. 19. amadma Frederika Dardena. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 12 proti, nič vzdržanih. Glasujemo o celotnem mnenju. konec glasovanja. Devetindvajset za, dva proti, nič vzdržanih. Enak komentar kot pri prejšnjem glasovanju, čestitamo poročevalcu. Hvala.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 Dragi kolegi, četrt ure imamo prednosti, enkrat ni nobenkrat, upam, da nas to ne bo motilo pri našem delu, načeloma pa nas ne bi smelo. Gospa Ojman Reuter, ki bi morala govoriti o deveti točki, je odsotna, zato prehajamo na točko deset, ki je bila predvidena ob enajstih deset. Upam, da to ne moti nobenega poročevalca v senci. Poročevalka Elmer Kostelo je med nami in ona nam bo povedala, kako so se zaključila naša dela v zvezi z trialogom, svetom o skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Gospa poročevalka, imate besedo. Much, Chair, to... Hvala. Z veseljem sporočam, da se je trialog zaključil uspešno. Zahvalila bi se poročevalcem v senci osebju skupine, osebju sveta, osebju parlamenta in sekretarjatu za trdo delo, s katerim smo zagotovili to, da smo prejšnji četrtek zaključili ta trialog. Zelo veliko dela je bilo potrebnega za to in kar veliko tehničnih stvari je bilo treba urediti. Kot sem rekla, zelo me veseli, da so bila vsa vprašanja uspešno rešena na prejšnjih sestankih sem celovito predstavila glavna vprašanja za parlament in veseli me, da so bila ta vprašanja ugodno rešena z vidika parlamenta. Proračun bo 3,5 milijarde, načelo partnerstva, ki je bilo zelo pomembna stvar za parlament. To pomeni, da bodo se posvetovali z vsemi vključenimi v vseh fazah eh, programa in ta, to načelo partnerstva se bo dejansko spoštovalo celoten postopek in bo zapisan v uredbi. To je povezano tudi z politiko proti zmanjševanju odpadne prehrane in politiko zdravja. Vsa ta vprašanja so bila ugodno rešena. Potem bomo imeli poenostavljen postopek pri vključevanju partnerjev in zagotovili bomo, da nevladne organizacije ne bodo imele preveč administrativnega dela, zato bomo uvedli poenostavljene postopke. Na zadnjem odboru smo rekli, da ne bosta dva operativna programa, ampak da bomo imeli operativni program za soceva, socijalno vključevanje najbolj ogroženih in, oziroma bomo imeli dva operativna programa, potem bomo imeli pa še operativni program za prehrano. Celotna sredstva so zelo majhna, če ga če jih primerjamo s celotnim proračunom, vendar so ta sredstva v višini 3,5 milijarde evrov vseeno pomembna in bodo res namenjena najbolj ogroženim. To je bilo bistveno načelo, ki ga je podpiral parlament. Kot člani odbora vejo, obstaja v EU 40 milijonov ljudi, ki si ne morejo privoščiti ustrezne prehrane in pomankanje hrane je res strašen problem. Zato je treba nujno ukrepati. Ta sklad je zelo pomemben zato, da bomo lahko pomagali ljudem, ki živijo na robu naše družbe. To je majhen sklad, priznavamo, da je, vendar pa nikakor ne more nadomestiti nacionalnih politik pri izvajanju strategij za boj proti revščini. Pripričani smo, da bo ta sklad veliko prispeval k boju proti revščini. Še enkrat bi se rada vsem zahvalila, vsem, ki so toliko dela vložili v ta dosje, zato da smo lahko zaključili trialog prejšnji teden. 17. decembra bomo o tem dokumentu glasovali in prehodni ukrepi bodo prav tako uvedeni že od začetka decembra, kar pomeni, da ne bo prišlo do prekinitve financiranja v organizacijah. Božič se hitro približuje in to je lahko zelo težek čas v letu za tiste, ki se ukvarjajo s to s tem področjem. S tem področjem. Zato se nam je zdelo zelo pomembno, da zaključimo ta dosje in da imamo sklad in sredstva za to, da lahko pomagamo ljudem v tem težkem zimskem obdobju. Hvala predsednica in hvala vsem, ki so pri tem sodelovali. Merci, la Merci aussi de la... Hvala, gospa poročevalka. Veseli me, da ste tako uspešno vodili ta dosje in da ste tudi vključili pomisleke drugih odborov, zlasti odbora za proračun. V teh pogajanjih je Evropski parlament lahko na nek način zadovoljen. To, kar smo videli na plenarnem zasedanju, ko smo sprejemali mandat, smo videli, kakšna je podpora duhu tega programa, kajti šlo je za prehransko pomoč, ki se lahko razširi tudi na materialno pomoč. In iz izmenjav svetom in komisijo smo razumeli, da številne države članice, ki uporabljajo drugi operativni program, to je tisti o socialni vključenosti, so precej zmerne in prostovoljni in uh, obvezni del programa, torej 2,5 milijard plus 1 milijarda, bodo, torej vsa ta sredstva bodo uporabljena predvsem za operativni program za materialno pomoč. Samo pet držav bo uporabilo drugi del in še to vsakič za minimalni obvezni znesek. Kljub temu smo imeli pri zadnjem trialogu še nekaj pomislekov. In smo to izrazili tako, da mora Evropska komisija pripraviti um, izjavo za uh, plenarno zasedanje, ko se bo to sprejemalo. In takrat bomo dali komisiji besedo, da bomo videli, da to ustreza pričakovanjem komisije. Ta izjava se nanaša na dve stvari in to je prva stvar je pogostnost poročil o oceni, torej kako pogosta morajo biti ta poročila, kajti ta poročila pripravljajo države članice. In tukaj treba spoštovati še druga pravila za druga poročila v zvezi z večletnim finančnim načrtom. Druga točka, o kateri bo treba spregovoriti na plenarnem zasedanju, so socialne trgovine živili. Kot veste, so se med pogajanji se je med pogajanji ponovno odprlo to vprašanje in tukaj se je pojavila prava težava. Prejšnji program je socialnim trgovinam z živili omogočil, da lahko sodelujajo v programu pomoči najbolj ogroženim. Ampak kasneje je bila sprejeta horizontalna uredba Unije o finančnih inštrumentih Unije. Ta je prepovedovala kakršno koli prekrivanje med programi, kakršen je ta sklad za, naj, za pomoč najbolj ogroženim in financiranjem določenega dela pomoči. Zato so morale vse države članice vzpostaviti nove inštrumente in pri tem upoštevati to novo evropsko zakonodajo kolikor vem, francoska vlada preučuje zdaj skupaj s temi socialnimi trgovinami, kako upoštevati novi položaj, zato da bi tem socialnim trgovinam omogočila čim boljše delo. Ker to vprašanje ni bilo eksplicitno obravnavano v zakonodajnem besedilu, pričakujemo pojasnilo strani komisije, ko se bo to besedilo sprejemalo. Gospa Moran Šartje me je prosila za besedo, potem pa jo bo dobil gospod Serkas. Hvala predsednica, hvala Elmer Kostelo za opravljeno delo. To smo vsi zelo natančno spremljali in tudi nestrpno pričakovali. Hotela sem vprašati naslednjo stvar. Komisija bo podala izjavo ob razpravi na plenarnem zasedanju. Zato me zanima, ali bomo imeli ponovno možnost razpravljati o vprašanju nakupa živil v socialnih trgovinah. Torej, ali bo na plenarnem zasedanju razprava o sami možnosti, da, bo, da se bo to smelo. Pa ste poslušali, sem, sem, zelo natančno vprašanje postavljam. Sem poslušala postavljam zelo natančno vprašanje. In drugo vprašanje, ki ga imamo v zvezi s to temo, je, ali ni nevarno, da se državam članicam pusti, kakor sem razumela, torej, da se jim pusti odločati o tem, ali se dovoli sofinanciranje eh, socialnih trgovin. Najprej dajem besedo gospodu Serkasu, potem pa. Hvala, predsedujoča. Hvala, predsedujoča, bom zelo hiter uh, in sicer uh, bi želel podati mnenje svoje skupine. Uh, Vsi bi najprej eh, tu radi čestitali eh, gospodu Kostelu eh, za to opravljeno delo in to se nam zdi eden izmed tistih redkih trenutkov, ko je parlament resnično lahko ponosen na to, da rešuje težave milijonov evropejcev, ki um, so del te skupne odgovornosti Evropske unije in to me še toliko bolj veseli veseli, zato ker eh, gre dejansko za eh, osnovne eh, dobrine, se pravi za hrano in za minimalno izpolnjevanje človekovih pravic. Torej, cenimo seveda vse, kar je bilo narejenega na nacionalnem nivoju, ampak predsedujoča, predsedujoča mislim, da tu ne gre samo za posamezne države in pa za uh, posamezne sektorje. To so težave, s katerimi se uh, srečujejo vsi, ne glede na meje, ne glede na nacionalnost in tako dalje. Torej, uh, in uh, iz uh, uh tega poročila tudi izhaja, da eh, implicitno in eksplicitno, da so to težave, s katerimi se soočamo vsi. In to je evropski problem in eh, Evropa se mora odzvati ne samo na finančno krizo, na krizo eh, gospodarskih operaterjev, temveč tudi na humanitarno krizo, s katero se soočamo. In zato se še enkrat zahvaljujem vsem kolegom, ki so dosegli ta konsens in eh, tudi uh, vsem tistim, ki so v tem parlamentu zagotovili uh, to socialno pravičnost. Hvala. Ker sem omenil, ko sem in ertam je to problema, to social grocery vel. Razumem ta problem. Razumem problem socialnih trgovin. Tudi jaz sem se posvetoval v svoji državi z zainteresiranimi stranmi. Vendar pa je problem drugje, ne gre za to, ali je ta dejavnost koristna ali ne. Po mojem mnenju je zelo koristna. Vendar se to ne ujema z veljavno zakonodajo in poročilo, ki smo ga izglasovali, to rešitev izključuje. take probleme smo že imeli, čeprav pač z drugimi vrstami organizacij. Če na ravni predpisov ni skladja, potem je treba stvari ločiti, ločiti dejavnosti in to bo potem omogočilo organizacijam, ki delajo na tem področju, da bodo našle ustrezne rešitev. Treba je biti nekoliko znajdljiv, zato da bomo našli ustrezne in zakonite rešitve upam, da nam ne bo treba kršiti naših lastnih besedil, zato da bomo lahko rešili te težave. Mislim pa, da je drugače to dobra socialna in koristna dejavnost. Le Yarik. Hvala. Tudi jaz bi se rad zahvalil gospe Kostelo za opravljeno delo in uložene napore. To vsi vemo, kaj ne. Lahko rečem, da je bila kar dolga pot do vsem, kajti bitka je trajala kar tri leta v zvezi z merili, o katerih smo izražali naše mnenje že od začetka, lahko mislimo, da smo dosegli dobre rezultate. Dosegli smo precejšen znesek, dosegli smo, da ne bo prekinitve programa, kajti začel bo teči takoj 1. januarja 2014. In še zadnja stvar. glede na splošno klimo, kakršna je skoraj povsod, je bil Evropski parlament pri, uspešen pri svojem delu, kajti to daje novo luč evropskim inštitucijam in zlasti parlamentu, kajti te inštitucija evropske in tudi naša inštitucija je včasih deležna kritik na nekaterih, na nekaterih področjih. Vseeno je bolje, da smo to uredili, kot da bi bil program odpovedan. Hvala zelo sem zadovoljna, da smo uspeli se dogovoriti med inštitucijami. Poročevalka Kostelo in predsednica sta se dobro odrezali v pogajanjih in mislim, da smo zdaj lahko zadovoljni z neskom, ki je bil določen za ta sklad in mislim, da smo lahko ponosni na to, da smo razširili možnosti organizacij za pomoč, za to, da lahko uporabijo denar za tisto stvar, ki bo najbolj učinkovita. Večinoma bo to preskrba s hrano, lahko pa so to tudi projekti in sredstva za preprečevanje odpad, za zmanjševanje količine odpadne hrane. Hkrati bodo na voljo tudi ukrepi, s katerimi se bo dalo pomagati najbolj ogroženim, ki so stranke teh organizacij. Zato mislim, da smo lahko res zadovoljni in ponosni na rezultat. Euh, hvala, besedo bom dala poročevalki, ampak eh, hvala, da ste upozorili na nekaj, kar sem tudi jaz pozabila omeniti. Torej, boj proti zametavanju hrane. operativni program za socialno vključevanje ne sme biti samo nekaj prekopiranega iz Evropskega socialnega sklada. Pri tem smo res ustrajali. In potem v zvezi s socialnimi trgovinami živili. Jasno smo povedali, da vrata niso odprta, ampak da so zaprta. Komisijo smo prosili, naj poda izjava, v kateri bo pojasnila razloge, zakaj teh vrat socialnim trgovinam ni več odprla. Zdaj pa bo morala vsaka vlada, kot je povedal Čabauri, vsaka vlada poiskati svoje rešitve. Država, iz katere prihajava jaz in gospa Moran Šahtje, že preučuje načine, kako bi socialne trgovine živini lahko še naprej pomagale najbolj ogroženim na konstruktiven način. V zvezi z bilanco eh, zahvaljujem se gospodu Patriku Lejariku, ki je rekel, da smo prišli res daleč in naj res eh, še enkrat povem, izjemno nasprotovanje je bilo. Mislim, da smo to na plenarnem zasedanju sprejeli februarja 2012. Takrat smo sprejeli rezolucijo, resolucijo, s katero smo prisilili svet, da nadaljujemo s tem programom, čeprav ga je svet hotel ukiniti. In potem smo ustrajali pri tem programu, zato ker smo mi ustrajali, čeprav so hoteli ta program črtati, smo uspeli spremeniti situacijo. Program je ohranjen, postal je obvezen in tudi sredstev ima kar nekaj. Zato menim, da je tukaj parlament veliko prispeval in to je treba res pozdraviti. Zato pa se je treba zahvaliti tudi naši poročevalki. Elmar, želite besedo? Hvala. Hvala za vse pripombe. Večina stvari je bila že povedanih, ampak naj zaključim s tem, da povem, da je ta program res zelo, zelo pomemben. Videti ga je treba kot zmago, ki, ga, ki jo je dosegel Evropski parlament prva pomoč je prihajala iz proračunske vrstice za kmetijstvo in ni imel socialne dimenzije. Ta program je namenjen najbolj ogroženim, ki nimajo dovolj hrane, hkrati pa omogoča različnim organizacijam, ki razdeljujejo hrano, da zagotavljajo tudi ukrepe za socialno vključevanje. In zdaj smo to področje prenesli v portfelj socialnih zadev in s tem smo pokazali, da je socialno vključevanje res bistvo tega, kar počnejo naše organizacije. Naše organizacije ne razdeljujejo samo hrane, čeprav je to zelo pomembno, ampak vedno več ljudi je, ki prejemajo pakete hrane od Evropske unije. Naj se zahvalim tudi kolegom, ki so omenili o zmanjševanje odpadne hrane, izboljšanje prehranske verige in podrobno. In mislim, da smo okrepili predlog komisije, kar se tiče tega. Imamo tudi dober program za razširjanje informacij, za razširjanje rezultatov in dober način mreženja organizacij. Vsi udeleženci pri tem so imeli zelo pomembno vlogo, razpravljali so o programu z mano, z poročevalci v senci in so lobirali v to smer. Zato mislim, da bodo zadovoljni z našim rezultatom. V zvezi s socialnimi trgovinami živili to je bilo res vprašanje, ki se je vrnilo na mizo. Treba se je bilo res boriti, morda nismo dosegli rezultata, kakršnega bi si želeli, ampak dejansko pa bi še vedno države članice lahko delale na tem področju doma. Še enkrat najlepša hvala vsem osebju v parlamentu, osebju v komisiji in vsem političnim skupinam in vsem, ki so uložili res veliko dela za to, da smo na koncu dosegli dober predlog. Très bien. Alors, nous en venons à un dossier tout aussi couronné de succès. Il s'agit prehajamo na prav tako pomemben, pomembno temo. Gre za točko 9. Pogajanja s svetom o izboljšanju prenosljivosti pravici z dodatnega pokojninskega zavarovanja. Tudi tukaj smo pravili zelo dolgo pot, morda nekoliko krajša, ampak vse eno. In slišali bomo, kaj se je zgodilo pri našem zadnjem trialogu dank dank aan iedereen. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri tem dosiju, tako da smo dosegli tako dober rezultat. V osnovi smo dobili predlog osnutka direktive, ki jo je predložila komisija. Eh, ljudje naj bi prihranevali denar z, z dopolnilnim pokojninskim zavarovanjem. Ta denar naj bi na to prenesli v nek drug sklad. Ampak tam smo takoj na začetku opazili, da je prenos kapitala težek. Celo v državah, kjer se to že dogaja, eh, naprimer na nizozemskem, tudi tam je zelo težko zagotoviti ta transfer. V parlamentu smo menili, da bi bilo morda bolje se ogledati pravice do prenosljivosti teh pravic. Um, ogledali smo si pravice v prvem stebru in uh, možnost prenosa teh pravic na pridobljene pravice. V Evropi je veliko držav, ki omogočajo to prenosljivost pravici iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. V drugih državah članicah pa so pokojninska zavarovanja organizirana na drugačen način. Mi smo tukaj želeli zagotoviti enostavnejši prenos pravic Želeli smo zagotoviti pravice svobode gibanja, da delo jemalec ni kaznovan, če se preseli iz ene države v drugo, če želi prenesti svoje pokojninske pravice, da torej potem ni kaznovan, ampak nagrajen. Mi želimo uh, eh, poskrbiti za spodbude, ko gre za svobodo gibanja. No, uh, predlog po odzivih parlamenta in uh, komisije. Uh, je šel predlog tudi v svet. Svet je rekel, ja, svoboda gibanja je treba zagotoviti, ampak svet je to prenesel samo na selitev v drugo državo. To pomeni, da v predlogih razmišlja samo o minimalnih standardih za pridobitev in izplačilo pokojnin, če odidete na delo v drugo državo članico izključno so izuzeli prosto gibanje znotraj posamezne države članice. To pomeni, da še vedno prihaja do razhajanj, do nejasnosti. Delavci, ki se selijo iz ene države v drugo, so obravnavani na boljši način, imajo zagotovljenih več pravic, kot pa tisti ljudje, ki se selijo znotraj neke države članice. Dobro, mi smo ta predlog sprejeli, ker so tudi države članice same rekle, da jim ostane malo časa za izvajanje tega predloga. Um, Torej, eh, to direktivo smo bili prisiljeni sprejeti, ta predlog smo bili pripravljeni sprejeti, ker eh, sicer ne bi dobili spoh ničesar. Ja, ponekud eh, v nekaterih državah članicah se pokojninska zavarovanja začnejo, ko je oseba stara 21 let, druge v Nemčiji, v Luksemburgu se to zgodi kasneje, v Nemčiji pokojninsko zavarovanje začne veljati nekje pri 25 letih in doba investicije je nekje eh, določena za petletno obdobje. To pomeni, da če pri 29 letih v Nemčiji spremeniš službo, potem nimaš prenosa teh pokojninskih pravic. No, mi smo k predlogu dodali tudi protokol. Država članice naj bi eh, spremenile svojo zakonodajo, zato da bi omogočila lažje eh, gibanje delavcev znotraj države same. No, mi govorimo o um, naložba, ki se začnejo pri 21 letih, če se preseliš v drugo državo. Uh, se pravi, če začneš vlagati v pokojninsko zavarovanje, potem uh, imaš zagotovljene uh, pravice do prenosa teh sredstev po obdobju treh let. Zato smo se morali uh, boriti, zato da smo uveljavili to določbo. Vendar pa ta pogoj izboljšuje možnosti za prosto gibanje delavcev. Kaj smo želeli s tem doseči? Želeli smo se izogniti primerom, ko bi ljudje naprimer v treh letih pridobili pokojninske pravice in bi jim ta kapital bil nemudoma eh, izplačan. To bi pomenilo, da pri upokojitveni starosti več ne bi imeli teh pravic. Pri končnih pogajanjih je šlo predvsem za to. Če torej tukaj gre za eh, manjši znesek, potem so pri spremljanju prispevki delavcev in eh, delodajalca lahko izplačani. Ampak oseba, ki dobi to plačilo, mora v to privoliti. Privoliti mora v to, da dobi ta znesek oziroma omogočiti ji moramo izbiro, eh, ali želi ta denar imeti izplačen oziroma ali želi te pravice ohraniti in eh, ji je denar izplačen kasneje pri obsegu razmišljamo tudi o prehodnem obdobju 3 plus 2, sedaj razmišljamo o 4 letih. 3 leta so veljala za vse, 2 leti pa samo za tiste ljudi, ki so naleteli na težave. Sedaj se je to obdobje spremenilo v 4 leta za vse. To smo mi potem tudi sprejeli. Mislim, da sem v glavnem spregovorila o vsem. To so bile ključne točke. Mislim, da je to predlog, s katerim smo lahko zelo zadovoljni. To krepi pravico prostega gibanja in na ta način bo prosto gibanje bolje delovalo. Hvala lepa. Še Tomas Mann. To je vse. Eh, hvala lepa, predsedujoča. Bom kratek, eh, kajti eh, pravkar smo slišali o vseh uh, uspehih uh, in Tudi se vam zahvaljujem za opravljeno delo pri teh pogajanjih. Tudi vam, gospa predsedujoča, mislim, da smo eh, dosegli dejanski napredek eh, in da smo lahko eh, spodbudili mobilnost in tudi zaščitili delavce v odnosu do torej, pokojnin. Torej, povsem sem zadovoljen z rezultatom teh pogajanj. Ja, Tomas Mann. Hvala lepa, zahvaljujem se Riji in drugim sodelavcem. Težko je dosegati kompromise, če imaš določen standard, od katerega bi sedaj v Nemčiji naprimer morali odstopiti. Ampak pa bomo skupne rešitve in v Evropi ni dovolj, da imamo prosto gibanje samo na papirju, ampak mora biti to udejanjeno. Kompromis. Uh, teh treh ali štirih let je sedaj uh, boleč proces, na to se bomo morali navaditi, ampak če so se o tem uspeli dogovoriti svet, parlament in komisija po težkih bojih, je to že nek pomemben signal. Upam, da ne bomo tega spet čez dve ali tri leta postavljali pod vprašaj in bomo spet sprejemali novo ureditev. Uh, treba je zagotoviti določeno vzdržnost Mislim, da nam je uspelo doseči dober kompromis, vse skupaj pa bodo morali izvajati in preračunati tisti, ki se bolj poglobljeno ukvarjajo s temi temami. Še enkrat najlepša hvala za to, kar ste se uspeli dogovoriti. Rekli smo, da na nekaterih področjih pač nismo napredovali. Eh, ni Ne bomo pa tukaj po dveh ali treh letih spet vsega spreminjali. Tukaj mora biti pomembna ključna beseda, predvsem vzdržnost te zakonodaje. Ja, sama bi se tudi eh, rada zahvalila vsem članom eh, eh, te delegacije, torej pod mandatom gospe Reuten in. Veseli me, da smo uspeli eh, s tem dosjejem zaključiti še v tem zakonodajnem obdobju in da tega ni treba prenašati v naslednje zakonodajne obdobje. Veseli me, da eh, je bila pogajalska skupina tudi eh, zelo trdna in da je uspela dejansko uh, izpogajati uh, dobre pogoje za to direktivo in da smo si resnično lahko zagotovili, da osebe, ki so v tej situaciji, lahko zahtevajo in uveljavljajo pravice do pokojnine, ne samo v trenutku, ko zapustijo državo, temveč tudi kasneje in da eh, se lahko tudi v način izplačila dogovori eh, v sodelovanju z eh, koristnikom, se pravi, ali bo to na to izplačano v enkratnem znesku ali kako drugače. Torej, to, da zaposleni oziroma delavec eh, mora dati svoje privoljenje za način izplačila, to je velik uspeh. Moram reči, da je bil eh, svet zelo drugače naklonjen temu kot eh, pogajalska skupina oziroma parlament in obstaja tveganje, da eh, zaveze, ki jih države na neformalen način sprejmejo, se pravi, da sprejmejo, naprimer, da bodo njihovi delavci oziroma zaposleni lahko uživali isti režim, ampak če to obstaja kot nek neka fakultativna eh, dejavnost. Potem obstaja tudi tveganje, da eh, delavci ne bodo uživali istih pravic znotraj države kot eh, zunaj države. To je nekaj, čemur bomo mogli še slediti, kaj ti sicer bo ta dosje ostal samo mrtva črka mensen ehm, eh, intensief hebben bijgedragen aan het eh, tot stand komen van... Ja. Veliko ljudi je moralo zelo veliko prispevati k temu, da smo lahko dosegli ta dogovor. Eh, no, govorim o tem, da kaj je naredila komisija. Zelo so se prizadevali za kompromisno besedilo in zato se komisiji izključno zahvaljujem. Prišlo je tudi do pozne izmenjave elektronske pošte cela vrsta poslancev je, je izmenjavala mnenja z nemškim stalnim predstavništvom. Frustrirajoče se mi je zdelo, da poročevalka o tem ni bila obveščena o teh problemih. Enako velja za predsednico odbora. To ni pravi način dela. gospod predsedujoča, dobro bilo, če bi imeli tudi izmenjavo stališč o tem. Druga stalna predstavništva držav članic so tudi pomembno prispevala k temu dogovoru in zato se jim prisrčno zahvaljujem. Se vedo, o kom govorim. Torej, celotna ekipa je uspela doseči veliko. Zahvaljujem se na primer Frederiku. Je ja, res sva dobro sodelovala. In eh, seveda, če si med seboj zaupaš, lahko dosežeš veliko. No in potem je prišlo tudi do te izmenjave elektronske pošte. Eh, nihče ne more kazati prs, s prstom na poročevalko in reči, da ni opravila svojega dela. Ne, vsi smo delali dobro in končen rezultat je rezultat eh, skupnega dela. Tudi Džin se zahvaljujem za njene prispevke. Euh, Hvala, gospa poročevalka. Vendar je ta postopek izjemen glede na naše na našo prakso, kajti smo pri drugi obravnavi. In glede na stanje odbora za zaposlovanje, ki je skladno z dogovorom z 9. decembra novembra, In glede na stanje, na eh, mnenje sveta, nam bo vse to omogočilo, da bomo sprejeli osnutek priporočila v drugi obravnavi in da bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju aprila. To pomeni, da bomo ostali v napetosti vse do konca in ko sem prevzela predsedstvo, predsedovanje, sem tudi do, videla podobne dosjeje. Zdaj pa prenehajamo na točko 11. odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v zvezi z letnim pregledom rasti. Gospod Gutierrez, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, to je eh, tretje poročilo v okviru evropskega semestra, drugo poročilo eh, na isti ravni kot tisto, tisti, ki je bil že pripravljen, kot ste že povedala, torej ki je povezan z socialnimi temami, zaposlovanjem, z makroekonomsko koordinacijo in podobnimi procesi v uniji. In želel bi eh, začeti najprej z eh, izjavo o namenu. Eh, najpomembnejše se mi zdi konsens in dialog, kaj ti. Eh, tu imamo zelo različna mnenja o realnosti eh, znotraj Evropske unije in pa mm, razlikami med eh, različnimi sloji in skupinami, pa tudi geografske razlike, ki obstajajo torej na regionalni in evropski ravni. Zato se mi zdi, da je najbolje, kar to lahko naredimo v, tej, v tem trenutku v razpravi, to, da eh, podamo zelo eh, močno sporočilo eh, komisiji in svetu v zvezi z tem področjem in sicer, da jim sporočimo, da so naša poročila del nacionalnih politik tudi v državah članicah. Torej, v zvezi s tem poročilom. Pomembno je, da eh, nehamo biti tako samo všečni v tem eh, odboru. Eh, tu si je treba zelo prizadevati, še zelo veliko dela ostaja odprtega, če tudi smo dosegli nekatere pozitivne rezultate. Ampak pomembno je, da v tem odboru še naprej opozarjamo na težko situacijo na področju zaposlovanja v Evropski uniji. E, še vedno imamo vedno večjo revščino, vedno večjo socialno izključenost, vedno več brezposelnosti e, v e, Evropski uniji in zato je treba še vedno zelo trdo delati na teh področjih, zato da lahko spremenimo ta trend. Torej, potrebno je, da to resno vzamemo in tudi, da eh, se zavedamo, da je socialna kriza, s katero se soočamo, zelo resna. Eh, to je še zlasti pomembno sedaj eh, v tem evropskem semestru. In eh, glede tega bi eh, želel eh, povdariti nekaj točk v našem poročilu. Nekaj je treba še posebej omeniti in sicer pomembno socialnih kazalcev. Ti niso obvezni, pa tudi niso dovolj razviti z vidika tega odbora torej eh, v procesu eh, makroekonomske eh, koordinacije je pomembno, da se tudi socialne vidike lahko meri, ne samo makroekonomske. In to pomeni, da je treba, na primer, vzpostaviti tudi Evropsko skupino za socialne zadeve in za, za poslovanje torej to bo tudi del te politike v, za prihodnost. Konkurenčnost eh, mora biti eh, tudi eh, konkurenčnost, ki upošteva te socialne vidike in po našem mnenju je treba tu še precej naporov uložiti v te vidike, pa tudi v izobraževanje rezultati eh, prejšnjih eh, poročil kažejo na to, da moramo še veliko dela v to uložiti, zlasti na področje izobraževanja in pa inovacij. Prav tako se nam zdi eh, ključno, da si še naprej prizadevamo za ustvarjanje novih delovnih mest, ampak ne kar katerihkoli delovnih mest. Tu smo že razpravljali o drugih poročilih, ki se navezujejo na druge semestre in treba je na pameten način to kombinirati in na ta način tudi bolj učinkovito zagotavljati da bomo v prihodnosti lahko odpravili revščino v Evropi. Se pravi, treba je združiti vse napore um, v Evropski uniji uh, tudi za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade. Treba je prav tako uh, vnaprej analizirati najboljši način za uh, razdelitev teh sredstev, ki so na voljo za ta projekt prav tako opozarjamo tudi na eh, tveganje, ki ga predstavljajo zasebni dolgovi. V teh eh, zadnjih eh, letih smo se zelo veliko osredotočili na javne dolgove. In eh, to je bilo seveda eh, tudi eh, potrebno, ampak ne smemo pozabiti, da imamo tudi problem zasebnih dolgov, malih in srednje velikih podjetij in pa zasebnikov. In na to opozarjamo in želimo tudi iskati rešitve za majhna podjetja, pa tudi za družine kajti eh, tudi to bo pomembno za izhod eh, iz krize, v kateri se nahajamo. To so horizontalna vprašanja, ki se dotikajo vseh eh, ključnih vprašanj in na katere se mora odbor za socialne zadeve osredotočati. Torej, moramo poslati zelo jasno sporočilo o pomembnosti tega procesa, ki se je začel ta mesec in ki se bo nadaljeval v prihodnosti. Hvala lepa. Euh, Veronika Lope Fontanje in Mariš Cornelisen. Mi avant, je voudrais... treba. Veronika Fontanje in Mariš Cornelisen. Najprej pa bi rada še opozorila na ena stvar. Predlogi naših poročevalcev se ujemajo s skrbmi našega odbora. Vendar pa jaz kot predsednica imam en pomislek in to je, da se iz idealnega spustimo v resničnost. In na tej poti v resničnost se srečamo z drugimi inštitucijami. Izhodišče naše razprave tukaj je letni pregled rasti, kakršnega je pripravila komisija. mi pa moramo iz tega letnega pregloda, pregleda rasti preiti v razmišljanje o tem, kaj bomo zahtevali in kaj si želimo, da se naredi. Mi tukaj seveda lahko napišemo, kar hočemo in nadomestimo Evropsko komisijo, ampak razmisliti pa moramo, kako bomo z tega poročila prešli v logiko soodločanja, ki je del naše politične poti. Zato moramo biti zelo previdni pri formulaciji naših političnih predlogov in da povzamemo tisto, kaj si morda želimo spremeniti v letnem pregledu rasti. To je sicer zelo bogat dokument in v tem času, ki ga imamo, moramo dobro premisliti, kako bi to naredili. Veronika Lopfontenja, Marie Cornelissen, potem Edith Bauer. Voilà. Hvala. Okay, ja, torej dejansko glede prve uh, točke mislim, da imamo malo časa. Poročilo eh, še ni prevedeno uh, uh, in ne vem, kdaj bo, zaenkrat delamo samo v angleščini. Uh, in eh, do eh, torka se moramo na to odzvati. Eh, moram reči, da imajo drugi odbori veliko več časa za vlaganje amandmajev. Naprimer, odbor Ekon ima cele božične počitnice za to na voljo, mi pa ne. In zato je zelo težko razpravljati sedaj po posameznih točkah tega poročila. Torej, na splošno smo temu naklonjeni v Evropski ljudski stranki, ampak um, moramo to še pročiti. Torej, prva točka. Uh, z nekaterimi točkami, ki jih je pročevalec predstavil, se popolnoma strinjam, zlasti kar se tiče demokratične legitimnosti, uh, odnosu do revščine, S tem se popolnoma strinjam. Mislim tudi, da je pomembno, da se uh, zagotovi um, proračunska sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade. Uh, prav tako je problem, po, pomembno tudi uh, zaščititi najbolj ranljive skupine, iskati rešitve in pa še naprej delati za izboljšanje situacije za najbolj prizadete osebe v Evropski uniji. Eh, malce moram se odeliti od tega, kar je povedala predsedujoča. Mislim, da gre eh, predlog komisije v pravo smer. Še vedno pa so odprti odprte teme, v katerih moramo delati, naprimer krediti za mala in velika, srednje velika podjetja in pa boj torej proti socialni izključenosti, revščini in pa brezposelnosti. O drugih vprašanjih e, pa bomo morali še razpravljati z gospodom Gotjejem, naprimer vse, kar se nanaša na e, davčne vidike po uh, Eh, našem mnenju, mnenju moje skupine, so to zelo pomembna vprašanja in v Španiji eh, se seveda eh, tega še zelo dobro zavedamo, kajti nahajamo se v težki situaciji, prizadevamo si za izboljšanje situacije in bomo še naprej delali na teh vprašanjih. Seveda potrebujemo več prožnosti. Eh, kot eh, je bilo v zadnjih dneh eh, že rečeno, se je do neke mere situacija izboljšala, zahvaljujoč vsem naporom, ki so bili v to vloženi in ta prožnost omogoča tudi doseganje rezultatov na področju politike zaposlovanja in rasti in ta davčna konsolidacija je tudi pomembna za nadaljno rast, zato da bomo lahko eh, dosegli rezultate. Torej, eh, davčna konsolidacija ja, ampak z eh, prožnostjo. Do neke mere se je ta politika zadnjih dveh, treh let kritizirala ampak eh, vseeno se je ta izkazala za eh, dokaj učinkovito. Prizadevamo si pa za tesno sodelovanje, zato da bomo eh, pripravili poročilo, ki bo uživalo širok konsens. Hvala lepa. Hvala, Kornelisen in potem Marjana Arkin. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala poročevalki za dobro in obsežno poročilo vsebina gre v pravo smer. Nekoliko žalostne, žalostno je, da je vse skupaj podobno mojim poročilom iz leta 2012 in pa poročilu Lopez Fontanje iz začetka letošnjega leta. Dejansko to kaže na to, da, in, da nas komisija in svet veselo ignorirata leto za letom, Morda bi bilo dobro, če bi si bolj podrobno ogledali tudi sam postopek. Šest uh, poročil na lastno pobudo smo do sedaj pripravili. Sedaj pripravljamo sedmo in osmo poročilo. In dejstvo, da je to poročilo na lastno pobudo, ne pomaga. Preprosto nas ignorirajo. No, v zadnjih nekaj poročilih smo priporočali, da bi morali razmisliti o možnostih medinstitucionalnega sporazuma med vsemi tremi institucijami, zato da bi dobili uh, Če bi želeli doseči polno demokratično vključenost, bi morali spremeniti pogodbo, ampak tudi brez tega lahko dosežemo veliko in resnično. Še zdaj ne razumem, zakaj ELS tega ne podpira. Zakaj eh, se ne zauzamete za demokratično vključenost parlamenta v to? Morda bi mi lahko kdo odgovoril na to vprašanje in morda bi se lahko pogovorili o tem, preden bomo glasovali. Želim povedati, da popolnoma podpiramo idejo o socialnih korelacijskih tabelah, potem tudi socialna dimenzija. Eh, Evropske monetarne unije, tega tudi nekatere politične skupine niso podprle, niti ne SED, tega ne razumem, morda bi lahko našli bolj ustrezno obeseditev, kajti bistvenega pomena je, da če imamo socialne korelacijske tabele, da te tudi dejansko nekaj pomenijo, da ni to zgolj eh, še več statistike. Resnično moramo tukaj ukrepati. In še moja zadnja točka. Mislim, da bi morali pozdraviti preiskave preseška, ki ga ustvarja Nemčija. Moramo pa biti do, kritični do pripombe predsednika Baroza, ki je takoj rekel, če je presežek škodljiv, potem ne bo kazni za Nemčije. To podkopava idejo o, o uravnoteženosti. Namen je bil ta, da bi uravnotežili evropsko gospodarstvo za korist vse in tudi preseški škodijo temu ravnovesju. Upam, da bodo tudi drugi podprli predlog spremembe, ki sem ga vložila v to smer. Hvala, Marjana Arkin. Myself and Mr. Benyon are just having. Ja, eh, tudi jaz in gospa Benjon sva razpravljala o nemškem presežku. Eh, in ne strinjava se v celoti, moram povedati. Hvala lepa poročevalcu Gutierrez Pretu. Ne bom se spuščala v podrobnosti. Uh, moram se bolj poglobiti v poročilo. Ampak mislim, da ima nekaj zelo dobrih eh, priporočil. To, da bi se črpanje skladov začelo že ob začetku leta 2014, eh, to bi lahko dalo eh, spodbudo državam članicam. Samo še nekaj o delovnem času. Včasih ljudje želijo delati po polovičnem delovnem času. Uh, Eh, sama ideja ni slaba, ampak tukaj obstajajo različne vrste polovičnega delovnega časa in moramo se dogovoriti o tem, eh, kaj pomeni kateri pojem. Strinjam se tudi z eh, priporočilom o sistematičnih napakah pri napovedih o rasti komisije. Tukaj moramo najti bolj natančen način napovedovanja. Pozorno sem prisluhnila tudi gospe Lopes Fontanje, govorila je o Španiji, o tem, kako tam deluje fiskalna konsolidacija. Jaz ne morem govoriti o Španiji, se ne poznam dovolj dobro. Ampak po mojem mnenju, če se ogledate to, kar je povedal Mednarodni denarni sklad in drugi, njihov pristop je bolj eh, uravnotežen. Ko gre za več držav, ki so v fiskalni konsolidaciji, potem resnično tvegamo, da bo prišlo do neravnovesi v območju evra, da bo prišlo do notranje devalvacije. Ne gre samo za vprašanje fiskalne konsolidacije, kot da je ta edina dobra in vse ostalo je slabo. Ne. Uh, vem, da ste v svojem poročilu govorili tudi o potrebi po fleksibilnosti. To bi potrebovali pa še kakšno reč več. In pa ne nazadnje, predsednica nas je opozorila pred tem, da bi se odmaknili od uh, eh, AHS. Try, A, od teh letnih uh, poročil o rasti. Tukaj moramo razmisliti o tem, kako lahko uh, tukaj na pozitiven način vplivamo na ta poročila. Morda bomo prišli do razumne rešitve. In še demokratična legitimnost. Šest mesecev nas ločuje od volitev. Če bodo ljudje menili, da mi nimamo nobenega vpliva na to, kaj se dogaja, potem eh, ne vem, če bo naša volilna kampanja izpadla tako močno, kot bi si mi želeli. Edith Bauer. Thank you so much. I would like uh, just to Edith Bauer. Samo kratka pripomba. Pred približno 20 minutami je Eurostat objavil nove statistike, nove napovedi v zvezi z revščino. Leta 2012 je bila četrtina prebivalstva pod tveganjem revščine ali socialne izključenosti. To je bilo 125 um, uh, milijonov ljudi. Pa smo začeli pri 80 milijonih, ko smo sprejemali strategijo za leto 2020. To je resnično zaskrbljujoče. Temu vprašanju moramo resnično posvetiti več pozornosti. Hmm. in bolj resno se moramo lotiti tega problema. Strinjam se glede stališčev eh, poročevalca o zadolženosti prebivalcev. Tudi ta problem še vedno zelo, zelo močno podcenjujemo. Hvala. Želi kdo drug besedo? Ne, komisija mogoče? Ne. Poročevalec. En primer lugar. Najprej se zahvaljujem vsem za vaše pripombe in za vsebino teh eh, pripomb, eh, za predloge. Mislim, da se vsi zavedamo situacije, v kateri se nahaja Evropska unija in eh, vsi uh, imamo to željo, da bi uh, prispevali k spremembam. Uh, Eh, strinjam se z gospo Lope Fontane, da obstajajo seveda še odprta vprašanja v zvezi z procesom eh, davčne konsolidacije z gospodarskega vidika. Ampak eh, moramo pa priznati tudi to, da so najbolj pozitivni deli tega procesa izšli iz tega, kar smo naredili v prejšnjem eh, semestru in tudi v prejšnjem letu. Nihče seveda ne dvomi, da je treba konsolidirati um, na, to na način, da se odpravi tudi primankljaje. Um, ampak uh, eh, osprava, odpra, obstaja še drugi del, drugi eh, vidik eh, tega in sicer eh, rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Kaj bomo naredili s tem poročilom? Torej, kot smo že povedali, je treba po eni strani zagotoviti rast in ustvarjanje delovnih mest, po drugi strani pa je treba zagotoviti to davčno, fiskali, davčno konsolidacijo. Eh, po našem mnenju smo eh, identificirali nekaj težav s tem in te treba odpraviti. Imamo tudi različne eh, procese te konsolidacije. Naprimer v Španiji je šlo za to, da se zagotovi 3,5 odstotnih točk delovnih mest, ki so bile izgubljene torej želel sem se osredotočiti na glavne dele tega poročila. Strenjam se z gospodo Harkin in eh, drugimi, eh, da je treba zagotoviti demokratično uh, udeležbo in pa uh, demokrati, demokratično legitimnost tega poročila na ta način, da se uh, vključi kar se da veliko socialnih akterjev, kajti če bodo tu razhajanja preveč velika, potem um, ne bomo uspešni. Žalostno je to, da v eh, zadnjem evropskem semestru je veliko držav razpravljalo o. Um, Oziroma, veliko, v veliko državah ni prišlo eh, do razprave o vseh eh, teh temah s prizadetimi socialnimi akteri. To je nekaj, kar je treba popraviti za prihodnost. Tu se bolj strinjam z eh, nemškimi kolegi, mislim, da se je treba, treba tega lotiti na pameten način, zlasti, ko upoštevamo eh, učinke vseh teh eh, ukrepov na ustvarjanje delovnih mest in zagotavljanje zaposlovanja v Evropi. Mislim, da naš cilj ni, da se uh, zagotovi um, začasna delovna mesta. Ne. Vemo tudi, da eh, te pogodbe za določen eh, čas eh, niso nekaj, kar bi si ljudje želeli, temveč so to začasne rešitve. Torej, za nekatere gospodarske objekte je to pač edina rešitev. To so pogodbe, ki eh, podjetja manj stanejo, eh, ampak eh, pogosto se zgodi, da je to potem pravzaprav delovno mesto s polnim delovnim časom, čeprav je pogodba zapisana drugače. V nekaterih delih imamo odstotek teh um, pogodb z omejenim delovnim eh, časom, mm, ki predstavljajo kar precejšen eh, delež eh, vseh pogodb. In tudi to neravnovesje je nekaj, na kar moramo biti pozorni. Sicer pa, torej, kot rečeno, se zahvaljujem vsem, ki ste se oglasili in strinjam se s tem, kar je povedala gospa. Lope Fontanes, tu bomo lahko naredili eh, še več, eh, moramo narediti eh, še več, zato da bomo dosegli širši konsens. To je pomembno poročilo, tudi glede tega se strinjam s kolegi in širši, ko bo konsens, bolj uspešni bomo lahko pri našem delu. Odlično. kljub vašim zahtevam ne bomo spremenili datuma za vložitev amandmajev. Ta ostane 10.12. ob 12. obravnavali jih bomo 17. decembra in, 22, in potem o njih glasovali 23. januarja. Isti teden bo tudi Evropski vrh, kajti od 20. do 22. januarja januarja so predvidena posvetovanja z nacionalnimi parlamenti. Zdaj pa bomo nadaljevali z našim dnevnim redom. Zavrteli bomo časovni stroj nazaj in se vrnili k točki 4. Preučiti moramo rezultate trialoga 27. novembra o pogajanjih s svetom o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v skupnosti. Tatjana Zdanuka, poročevalka, imate besedo. Hvala. Uh, uh, Hvala lepa. moram se upravičiti, prišlo je do nesporazuma in biti bi morala v treh odborih ob istem času. Uh, zato me zjutraj ni bilo. No, kar se tiče poročila in trialoga, najprej se zahvaljujem uh, naši predsedujoči, da je vodila ta trialog. upam, da bo izid trialoga prispeval k razrešitvi nesporazumu. Zahvaljujem se tudi osebi odbora za zaposlovanje. No, kaj je ta glavna točka dogovora? ko gre za stališče sveta na eni strani in pa stališče komisije in parlamenta na drugi strani. Gre za module pri teh raziskavah. Komisija je v osnovi predlagala, da bi to uredili s eh, pomočjo delegiranih aktov. Parlament se je s tem strinjal, nismo vložili predlogov sprememb v tem delu postopka. ko gre za te vzočene raziskave delovne sile v skupnosti. No, ampak svet je potem eh, podal predlog, da bi uporabili izvedbene akte. No, komisija, ki mora določiti kazalnike za, te, za to vzročno preiskavo, potem ne bi imela nobene besede. Tudi države članice ne bi imele besede, ne bi imele možnosti ugovora, komisija bi jim eh, komisija bi odločila v njihovem imenu skozi delegirane akte o vseh eh, spremenljivkah te raziskave. Naše stališče v pogajanjih je bilo to, da smo ustrajali pri delegiranih aktih, na ta način lahko v vse skupaj posega tudi parlament, ko dobi predloge o tej ad hoc raziskavi o modulih Namreč ti modeli imajo tudi politično vsebino. Zadnji modeli smo imeli v zvezi z brezposobnostjo mladih leta 2013. Bomo imeli modul o zaposlovanju priseljencev, potem eh, kvalifikacije in tako naprej. Po zadnjih informacijah bo svet predlagal kompromis. Še vedno želijo, da bi odbor sveta preučil eh, te module za njihovo ad hoc raziskavo. In tako bi države članice imele možnost določiti se za spremenljivk. vsi ostali parametri pa bi bili urejeni z delegiranimi akti, tako da bi za njih bila pristojna komisija in bi ona podajala predloge o teh ad hoc modulih. Toliko z moje strani. 17. decembra bo potekal drugi trialog še vedno nismo dobili pisnega predloga eh, sveta. Eh, ta predlog moramo najprej dobiti, ga preučiti, tako da bomo pripravljeni za trialog. Hvala lepa, eh, spoštovana poročevalka, za to zelo izčrpno poročilo o, vaših, o vašem delu, kar se da kaže na vse šarm našega dela. In, um, tudi uh, raven ambicij Evropskega parlamenta. Se želi kdo odzvati? Ne. V tem primeru pa nam vsem želim uh, veliko poguma za naslednji trialog, ki bo 17. decembra. Torej, tako smo zaključili s tem, to točko dnevnega reda in nadaljujemo s točko 12 bomo eh, proučili eh, zakonodajni predlog eh, za boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje. Gre za poročilo Frederika Dardena, ki mu dajem besedo za uh, predloge za kompromis. Hvala, predsedujoča. Bom počakal, da se predsedujoči zamenjata. Torej nekaj besed o teh eh, kompromisih, eh, ki se nanaša na eh, sodelovanje med zavodi za zaposlovanje. O tem sem že mm, pred tem odborom nekajkrat eh, govoril in sicer imamo 17 eh, kompromisnih eh, predlogov, eventualno se bo tem pridružil še 18 kompromisni predlog in te, ti vključujejo večino predlogov sprememb, ki so bili uloženi. Ne bom govoril o vseh kompromisnih eh, predlogih, eh, spregovoril bom o štirih temah in sicer eh, prva se nanaša na kompromis EN, e torej E in N in sicer se ta dva kompromisna predloga nanašata na sistem namestnikov, ki bo omogočil eh, rešitev in sicer bomo eh, glasovali po posameznih državah eh, članicah. In tu nas je navdahnilo to, kar je bilo narejeno v drugem dosjeju. Na to imamo kompromisni predlog eh, M, ki se nanaša na sodelovanje med eh, mrežo in pa drugimi deležniki na področju zaposlovanja. Jasno je, da je to sodelovanje potrebno in da je vključevanje vseh partnerjev potrebno, zato tudi ustrajamo pri tem kompromisnem predlogu. To sodelovanje eh, mora biti eh, rezultat eh, pobude same mreže. Na to tretja tema, o kateri sem želel eh, spregovoriti, je kompromisni predlog O, ki govori o delegiranih aktih. Tudi o tem smo že razpravljali in se spraševali, do kolikšne mere bomo pripravljeni sprejeti delegirane akte, kajti obstaja nevarnost, da bo parlament povsem izgubil svoje pristojnosti. Zato smo predlagali kompromisni predlog, v katerem smo zapisali, da bodo nekatere področja pokrivali delegirani akti komisije, medtem ko eh, pri drugih bo še vedno vključen parlament kot doslej. ampak eh, seveda bo govora še o izvršnih eh, aktih oziroma izvedbenih aktih, ampak ne bomo sedaj o tem. In na to še četrta tema, ki eh, še ni v dokumentu torej kompromisnih predlogov, pa je tema obveznega prostovoljnega sodelovanja oziroma udeležbe Eh, pri eh, tem projektu. Po mojem mnenju je jasno, da je šlo tu za obvezno udeležbo, če beremo predlog komisije, in ne prostovoljno udeležbo. In zato predlagam že sedaj, da uložimo uh, predlog spremembe, morda predlog spremembe številko 44, uh, eh, ki bo šel, šel v smeri, da bodo javni organi v vsaki uh, državi uh, obvezno udeleženi pri um, tem delu, torej toliko sem želel zaenkrat povedati pri tej razpravi. Hvala. Thank you. We have... Hvala lepa. Uh, dva poslanca bi se želela oglasiti, gospod Becker. To je posebej privilegij za me, da vam lahko dam besedo. It's a privilege to me. Hvala lepa, predsedujoča. Sam sem privilegiran, da lahko spregovorim. Uh, Eh, pod vašim predsedovanjem. Torej, eh, zelo nakratko bi želel povedati eh, še to, da sem zelo cenil delo s poročevalcem, zelo profesionalno je bilo vse narejeno, in eh, rezultati so dobri, z izjemo dveh točk, eh, glede katerih eh, nismo prav zelo zadovoljni in sicer predlog spremembe N. Če si pogledamo Evropsko unijo kot celoto, če si pogledamo institucionalno ureditev, potem vidimo, da imamo Eh, zastopnika in namestnika zastopnika praktično v vsakem organu. V tej formulaciji pa imamo nekaj, kar ne bo v praksi izvedljivo. Razmislite o državah, ki imajo eh, različne regionalne um, pristojne organe za področje zaposlovanja. To pomeni, da bodo morale poslati eh, več eh, zastopnikov, kar prav gotovo ne bo olajšalo dela na najvišji ravni. Zato predlagam, da to spremenimo. Želeli bi enega predstavnika za vsako državo in njegovega namestnika. To je učinkovit način dela. Sicer bomo izgubili pri učinkovitosti. Druga točka pa se nanaša na naslednje. Mislim, da je treba razmisliti o vključni vlogi, ki jo igrajo delovni inšpektori pri oblikovanju eh, delovne politike, ne politike delovnih trgov, oziroma trgov dela, eh, temveč eh, pri ustvarjanju delovnih mest. Inšpektori gosto nimajo pristojnosti, oziroma po tem predlogu inšpektori nimajo niti pristojnosti, niti uh, ustreznega usposabljanja, kar se mi ne zdi učinkovito. Zato mislim, da je treba to spremeniti. Gospod Arden je pravkar uh, povedal, da obstaja težava s tem obveznim prostovoljnim um, um sodelovanjem in uh, to je tudi treba spremeniti. Uh, yes, uh, Gospod Benjon. Ja, hvala. Najprej bi se zahvalil eh, poročevalcu za delo na tem dosjeju. Mislim, da ni bilo zelo sporno. Verjetno lahko praktično mm, na vseh področjih najdemo kompromise. Zaenkrat imamo težave s kompromisnim predlogom M. Ljubše nam bi bilo, če bi zapisali besedo regular in ne occasional. razlika je v tem, da morajo biti eni uh, pregledi predvideni, drugi pa, pa ne, pa so ad hoc. Prav tako nas skrbi, uh, da bi tu kot zastopniki izgubili delo v korist socialnih partnerjev. Ti niso vedno najbolj ustrezni eh, sogovorniki, zlasti če gre za uh, majhna podjetja, ki eh, so pogosto eh, zelo daleč od eh, socialnih partnerjev. Ampak dobro, to so majhne točke. Bolj vsebinska točka pa se nanaša na kompromisni predlog I in sicer menimo, da ni dobro, da govorimo o socialnem dumpingu v zakonodajnem tekstu. Kajti nimamo definicije za to, kar pomeni, da bi tu uh, uh, upeljali uh, obveznost, eh, ki ni opredeljena. Mislim, da eh, socialnega dumpinga nimamo v nobenem zakonodajnem tekstu in zato tudi ne moremo tega uporabiti v zakonodajnem besedilu, če nimamo eh, sprejete definicije. Prav tako se mi zdi, da se ponavlja tu eh, člen 3.1a, eh, ampak dobro, to je zopet majhna točka. Like the... Dobro, sedaj pa dajem besedo komisiji. Če se komisija želi oglasiti, ne. V tem primeru gospod Darden, želite zaključiti? Z veseljem. Torej, glede tega, kar je povedal gospod Becker, kar se tiče kompromisnega predloga N in pa tveganja, da bi imeli preveliko število namestnih članov. Eh, mislim, da eh, o tem lahko razpravljamo in eh, najdemo formulacijo, ki bo ustrezna. Morda je treba omejiti število namestnikov na določeno število. Morda je bo eden zadostoval, meni se zdi to malce malo, ampak eh, namestnik ali eventualno nekaj namestnikov eh, mora imeti možnost, da sodeluje v razpravah, eh, in eh, imeti možnost slediti ne samo razpravam, temveč celotnemu postopku. To se mi zdi pomembno. Kar se tiče eh, delovne inšpekcije, točka, o kateri ste tudi spregovorili, po razmisleku se z vami strinjam, kajti delovna inšpekcija ne sme sama po sebi biti udeležena v mreži. Lahko seveda občasno prispeva k nekemu razmisleku eh, znotraj eh, razprav, kar pomeni, da je to lahko skupina oseb, s katero se posvetuje občasno, ampak ne pa skupina, ki bo del te mreže. Mislim, da tudi glede tega lahko najdemo kompromis oziroma konsens in zahvaljujem se vam tudi za vašo podporo glede obveznega vidika. To se mi zdi pomembno. Glede pripomb gospoda Binjona, glede kompromisnega predloga M, se strinjam z vami v tem smislu, da beseda occasional, občasno, ni primerna beseda. Uh, Pomembno je, da je to na pobudo mreže. Če sedaj zapišemo redno, je ena rešitev, lahko pa tudi ne zapišemo ničesar, se pravi niti občasno, niti redno, ampak zapišemo naprimer po potrebi, verjetno bo to redno potrebno, kaj ne. Torej, to leko o kompromisnem predlogu M kar se tiče vidika, torej eh, nadomestitve delavcev in tako dalje. Um, sam bi bil uh, za to, da se tu uh, ne omeji preveč možnih uh, situacij, kjer se lahko te rešitve iščejo. Glede kompromisa I pa se mi zdi da je v tem dosjeju, ki se ukvarja z bojem proti eh, brezposelnosti, se mi zdi potrebno, da omenimo socialni dumping. Res je, da nimamo definicije, vendar je to tema, ki se pogosto pojavlja in ki je v nekaterih regijah razlog za brezposelnost. če bomo imeli možnost, da opozorimo na socialni dumping, se mi zdi, da bo to pozitivno in tudi potrebno. Zdi se mi, da je pomembno, če ta pojem ohranimo v besedilu. Mislim, da sem se sedaj odzval na teme, ki sta jih sprožila kolega. Imamo pa še nekaj dni, da eh, to še eh, malce izboljšamo. Eh, besedilo mislim, da do ponedeljka imamo še čas. Hvala. Želela bi vas spomniti na to, da bo glasovanje v odboru za zaposlovanje v ponedeljek, kot je kolega povedal. In na plenarnem zasedanju bo verjetno na dnevnem redu marca ali aprila. Sedaj točka 13. To je zopet točka gospoda Frieda, to je današ, vaš eh, dan in to je dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva. Hvala lepa. Dobro, eh, samo dva, dve, tri pripombe glede eh, tega poročila. Seveda si eh, prizadevamo za sporazum. Prejšnji teden smo videli, da glede poročila obstaja kar precej širok konsens z nekaterimi zelo majhnimi odstopanji. Uh, In mislim, da so naši kompromisni predlogi tudi dobri in sprejemljivi. Zato se bom sedaj osredotočil na najpomembnejše v tem poročilu. Zato, da uh, lahko izpostavim zlasti tiste vidike, ki bodo omogočili boljšo stabilnost evropskega gospodarstva um, in uh, pokazali na pravo pot, ki jo moramo. Uh, ki moramo slediti, če želimo doseči izhod. Torej, spregovorimo tudi o eh, kompromisih, eh, ki smo jih dosegli in ki mislim, da bodo vodili v sporazum in v dobro poročilo, ki bo lahko eh, izboljšalo situacijo kajti te ukrepi eh, so namenjeni eh, izboljšanju gospodarske situacije v območju evra. Hvala lepa. Madam Chair, I think indeed we'll end up in agreement. Hvala lepa predsedujoča. Mislim, da je poročilo dobro. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo in eh, mi bomo podprli kompromisne predloge sprememb. Mislim, da ni nobenih težav. Thank you. Somebody else? Še kdo? It's not the case. Uh, so I would like also Rada bi vas eh, spomnila torej na to, da bo glasovanje v odboru eh, za zaposlovanje v ponedeljek na eh, sestanku v Štrasburgu. Na to bomo imeli glasovanje 20. januarja, torej v odboru Econ. In verjetno bo o tem govora na plenarnem zasedanju februarja. Dobro, sedaj pa nadaljujemo z 14. točko dnevnega reda. In rada bi vas opozorila oziroma vas, mm, vam predstavila trenutno situacijo na področju eh, prostega gibanja delavcev. Zaenkrat eh, so pogajanja izjemno težka. Včasih imamo vtis, da da bi eh, komisija in svet želela eh, še skrčiti obseg področja uporabe te zakonodaje in eh, vsi, ki so udeleženi eh, pri tem procesu, vedo, da je resnično to zelo težko, še vedno nimamo nobene povratne informacije eh, sveta glede naših predlogov, torej kar se tiče diskriminacije glede um, stalnega prebivališča, na to uh, udeležba in imenovanje socialnih partnerjev, pa tudi še nekaj drugih tem, Torej, zelo, zelo težko delo imamo pred sabo. Upam, da bomo imeli uh, izjemen trialog, uh, torej izreden uh, trialog uh, drug teden. Morda bomo 18, 16. ali 18. na to zaključili s pogajanji, ampak pogajanja so res zelo težka in zelo počasi se odvijajo. Se želi še kdo odzvati? Gospod Selkas?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 Eh, hvala lepa, gospa Bauer. Eh, želel bi samo spomniti kolege, torej najprej se upravičujem, da Oleja Kristen se na ni, eh, kajti je na uradnem sestanku, ampak dve glavni ideji, to, to že poznate, Ve, veste, da delamo skupaj, da imamo iste cilje, ampak vseeno bi podaril še to, da je absolutno nujno, da mora svet razumeti, da ne bomo sprejeli ničesar, kar eh, bi ogrožalo eh, nacijo nacionalne eh, kolektivne pogodbe, tako kot je to naprimer v četrtem členu. Torej, treba je spoštovati avtonomijo in pa specifičnost, nacionalna specifičnost, ki je povezana z načinom, kako se podpisujejo te kolektivne pogodbe in vsebino teh kolektivnih pogodb. Torej, treba je spoštovati specifike države, to izhaja iz eh, zgodovine države, iz tradicij, iz eh, načina življenja in to je ključno. Se pravi, člen 4. In kar nas še skrbi v nekaterih uvodnih izjavah, um, se uvaja nek, neka zmeda glede področja uporabe direktive. Torej, vse, kar se pokriva, vsa področja, ki se pokrivajo, uh, mora, se morajo navezovati na uh, vse Eh, delavce. Se pravi, vsa področja, ki se navizuje na delavca, morajo biti eh, pokrita. Sicer bomo imeli celo vrsto eh, pritožb pred sodiščem, sodiščem Evropske unije glede področja uporabe te direktive. Hvala. Jo, Mr. Benjon. Dobro, gospod Benjon. Um, make... Samo uh, dve uh, načeljni točki. Seveda nisem bil uh, udeležen v teh pogajanjih, zato ne vem vseh podrobnosti tega, kar se dogaja. Ampak uh, mislim, da moramo uh, biti jasni glede tega, od česar ne bomo odstopili eh, pri prostem gibanju delavcev, torej ko gre za um, opravljanje njihovega dela. Morda se bomo k tej razpravi vrnili drug teden. ko se bo pogajanja odvijala pred eh, odbori sveta. Ampak mislim, da ostajajo še neka vprašanja, ki nas skrbijo in sicer eh, tista, ki se nanašajo na eh, pravico do prostega gibanja v povezavi do eh, različnih pravic, ki jih delavci uživajo na to v državi gostiteljici. Mislim, da bom zaenkrat končal tu. Hvala lepa. Samo še na kratko nekaj besed o teh dveh prispevkih. Kar se tiče eh, četrtega člena, seveda želimo ostati pri naših stališčih eh, in eh, se zato trudimo. Kar pa smo se naučili iz teh pogajanj, pa je naslednje. V takšnih primerih, ko se razlike porajajo zaradi različnih eh, pravnih tradicij in pravnih sistemov, potem je treba te razlike svetu tudi predstaviti. Ko se bo svet strinjal s predlaganim besedilom in ko se bodo države strinjale s predlaganim besedilom, bo zelo težko naknadno zagovarjati to stališče. Kar ti vprašanje predsedstva je bilo, zakaj tega niste sprožili v svetu. Kasneje ne morete narediti nič drugega, kot to, da se strinjate ali pa ne. Torej, to ni samo naš interes, to mora biti tudi interes eh, prizadetih držav članic kar pa se tiče težave, ki jo je omenil gospod Benjen, bi povedala naslednje. Ta direktiva je resnično samo direktiva, eh, ki eh, se navezuje na že obstoječe direktive, ki izvaja že obstoječe eh, direktive, ne vključuje napotenih delavcev, izključuje napotene delavce pravzaprav. Prav in tudi eh, ne eh, uvaja nobenih novih, eh, novih vidikov, tudi področje uporabe je enako, nič mm, temeljno novega ni. In lahko bi celo še bolje opredelila obstoječo situacijo. Mislim, da smo sedaj prišli do konca dnevnega reda. Naslednji sestanek bo v ponedeljek ob 7.30 v Štrasburgu in potem 17. decembra popovdne, kar je, kar je nenavadno, ampak sestanek bo popovdne. Hvala lepa. Prijeten konec tedna.